good morning, everyone, to this joint committee. Lep pozdrav vsem, dobrodošli na današnjem zasedanju odbora za gospodarstvo, denarne zadeve in socialne zadeve, torej je eh, skupna, skupno zasedanje. Dnevni red ste prejeli, prehajamo kar na predstavitev ECB komisije in eh, MDS, vključno z uh, vidiki zaposlovanja in socialnimi vidiki v državah evroobmočja. Gospod James Watson, glavni ekonomist Business Europe in gospa Veronika Nilsson, sekretarka Evropske konfederacije sindikatov, bo se sodelovala. Najprej torej bom dal besedo obima gostoma. Najprej gospe Veronike Nilsson za 7 minut, potem pa tudi gospodu Watsonu za prav tako 7 minut. Na no, sveda gre za skupno zasličanje obeh odborov, zato z gospod Beres sopredsedujeva. Torej, kar takoj besedo predajam gospe Nilsson, sedem minut. Um, Hvala lepa za povabilo. Zelo me veseli, da sem lahko danes eh, tu. Mi v Evropski konfederaciji sindikatov menimo, da je to poročilo, preiskovalno poročilo, zelo pomembno. O tem poročilu oba odbora izpostavljate številne probleme, ki so se pokazali pri delovanju trojke in eh, jasno tudi kaže na to, da delovanje trojke ni skladno z evropskim pravom. Vem, da ste vložili veliko dela v to, vem, da ste poslali tudi vprašalnik evropskim ustanovam za zbiranje, eh, z namenom zbiranja podatkov in tako naprej. Mi smo storili enako. Razposlali smo vprašalnike našim povezanim eh, sindikatom v Grčiji na portugalskem, španiji in na irskem in na, na tej podlagi vam tudi posredujemo današnje informacije. Na podlagi odgovorov, ki smo jih prejeli, smo skupaj sestavili poročilo, ki smo ga pomenovali delovanje trojke, functioning of the trojka. Kopije tega poročila imate tudi na mizici ob vhodu in veselilo bi me, če bi se poslužili katere od kopij tega poročila. Po našem mnenju, ni nobenega dvoma, da so vrčevalni ukrepi, ki jih je naložila trojka, bili zelo, zelo daljnosežni in da jih lahko tudi kritiziramo iz več vidikov, še posebej zaradi eh, tempa javnofinančne konsolidacije, pa tudi zaradi samega ustroja, ki bi lahko bil bistveno bolj osredotočen na prihodkovno stran. Potem je tu tudi nespoštovanje socialnega dialoga in kot tretje eh, deregulacija trga dela in kot četrto eh, vrčevanja v sistemih socialne zaščite. In zanimivo je povedati, kako se je trojka lotila socialnih partnerjev. Naše povezane eh, sindikati so dejali, da so bili sicer povabljeni na sestanke, čeprav so bili na Cipri povabljeni na dva sestanka, bistveno več je bilo teh sestankov z delodajalci, no kljub temu je kakovost dialoga ostvarjena eh, na zelo nizki ravni. Dejansko ni prišlo do dialoga, ampak je šlo bolj za nekakšne formalna srečanja, kamor se povabi. Uh, socialne partnerje, zapravi tudi sindikate, ker jih je pač treba, ne pa zato, ker bi naj to dalo kakršnokoli vsebino. No, socialni partnerji so, kot verjetno veste, v številnih državah skušali prevzeti uh, določeno mero odgovornosti, čeprav je bila situacija zelo težavna. Ko so dosegli dogovor, pa teh dogovorov trojka ni spoštovala. V mislih imam naprimer tripartitni dogovor, ki je bil dosežen na portugalskem o rasti za poslovanju in uh, konkurenčnosti iz januarja 2012. Ta dogovor vsebuje zelo jasno zavezo uh, kolektivnemu sporozumevanju, ampak trojka se je odločila, eh, da se tega ne bo lotila tako, kot je bilo predvideno in to je imelo hude posledice za nadaljni razvoj dogodkov na portugalskem, k temu se bom vrnila kasneje. Gr v Grčiji je bilo podobno. Minimalno plačo je določal nacionalni kolektivni, delovne socialna kolektivna pogodba. Potem pa je trojka minimalno plačo znižila z 22 odstotkov in potem eh, še nadalje za mlade eh, delavce, ki so eh, jim znižali za 32 odstotkov. Odpravili so pravico socialnih partnerjev, da določajo minimalne plače. V Grči je celoten sistem kolektivnih pogodb dejansko razgrajen tako na nacionalni kot na panožni ravni in uh, to so zgolj domestili z sporazumi o enotni zneskih. Ta pravica sprejemanja takšnih sporazumov z manj ugodnimi pogoji je vzpostavljena tudi za razna društva, združenja in eh, posamične osebe. V skladu z grško organizacijo na tem področju so pogajanja o kolektivnih pogodbah praktično zamrznjena posod in število kolektivnih pogodb je bistveno upadlo. Enako velja za Portugalsko. Število kolektivnih pogodb se drastično znižuje zaradi politik, ki se tam uveljavljajo. Prav tako smo tam eh, priča neobnovitvi kolektivnih pogodb, stroži kriteriji za podaljševanje pogodb, prav tako smo priča procesu odmikanja od sindikatov, torej niso več sindikati tisti, ki se bogajo v imenu delavcev, ampak razno razna združenja in eh, delavski sveti in tako naprej. Na portugalskem je torej leta 2010 116 takšnih eh, pogodb bilo eh, pravno podaljšenih, leta 2014 je bilo le 9 dejansko podaljšenih, le 9, to ni prav veliko. Posledično torej je število delavcev, ki jih pokrivajo kolektivne pogodbe, bistveno upadlo. V zasebnem sektorju je pred prihodom trojke 1,5 milijona delavcev bilo pod okriljem kolektivnih pogodb, zdaj jih je le še 300 tisoč. Tako da verjetno razumete, kako dramatične so bile te spremembe. Prav tako naj povdarim gospodarske in socialne posledice teh politik, kajti rezultat je katastrofalen imamo rekordno brezposlost v teh državah, več kot 25 odstotkov v Grčiji, na portugalskem skoraj da 800 tisoč delovnih mest, 15 odstotkov vseh delovnih mest, eh, ni več od leta 2008. Priča smo tudi vse višji ravni javnega dolga, na portugalskem je ta zrasel 94 odstotkov BDP leta 2010 na 180 odstotkov, v Grčiji je javni dolg zdaj 100 odstotkov. 67, 166 odstotkov. Prav tako smo priča uh, večjim uh, številom revnih, prihaja do znižanja pokojnin, socialnih prejemkov, uh, zdravstvenih pravic in tako naprej. Tako dalje lahko samo še nadaljujem, verjetno ni časa za to, ampak res je zelo, zelo deprimirajoče to, kar se dogaja v teh državah. Uh, In dejstvo je, da so državljani izgubili zaupanje v svoje države, vlade in demokracijo na splošno, kar kaže tudi eurobarometer. Prav tako je treba povdariti, da čeprav trojka nima nekakršnega pravnega statusa, pa komisijo in ECB zavezujejo pogodbe in ne morejo jih kar tako odriniti v stran, ko prevzemajo vloge znotraj trojke. Kot veste, Evropska unija nima pristojnosti na področju plač, eh, prav tako je zavezana spoštovati in promovirati avtonomijo socialnih partnerjev in njihovo vlogo. Ampak komisija in ECB sta naložili ukrepe, ki uničujejo socialni dialog in eh, kolektivne pogajanja, prav tako posegajo v plačno politiko. Jasno je, da komisija ne deluje več kot varuh pogodb. Nekateri ukrepi prav tako predstavljajo kršitve konvencij ILO, Evropske socialne listine, Tudi Svet Evrope je ugotovil, da so številni vrčevalni ukrepi v Grčiji v neskladju z Evropsko socialno listino. Lansko leto so tudi prišli do zaključka, da Grčija krši pravico do socialnega varstva zaradi masovnih znižen pravic iz naslova socialnega varstva. Mnenje smo torej, da je resnično prišel čas za Evropski parlament, da tudi eh, pravno začne spodbijati delovanje komisije in ECB in zato vas res pozivamo, da premislite o tem, ali ne bi izkoristili dejstva, da imate pač privilegiran status in da lahko enostavno sprožite postopek pred Evropskim sodiščem. Prav tako smo izpostavili celo vrsto predlogov in priporočil v našem poročilu. Vem, da se je moj čas že iztekel, tako da ne bom nadaljevala z našimi različnimi predlogi. Naj samo zaključim s tem, da povem, da verjamemo, da bo to preiskovalno poročilo predstavljalo prvi korak, da boste ukrepali in eh, da bomo zagotovili skupaj, da to, kar je trojka storila v teh štirih državah, eh, ne bo nikoli več uvidelo luči sveta. Hvala lepa, gospa Nilsson. Zdaj pa besedo predajam gospodu Watsonu, glavnemu ekonomistu Business Europe. Hvala lepa, predsedojoči, lep pozdrav vsem. Hvala tudi za to, ker ste pozvabili Business Europe, da sodeluje na tem zaslišanju in da deli z vami izkušnje gospodarstva v državah, kjer je bila prisotna trojka. Ne povem, da moje poročilo danes eh, predstavlja nekakšen amalgam šestih različnih poročil naših združenj iz eh, Irske, eh, Portugalske, Grčije in Cipra, torej gre za organizacije delodajalcev v teh državah. Najprej nekaj splošnih pripomb. Najprej splo nekaj splošnih pripomb glede vloge trojke, potem bi podal komentar o splošni strategiji trojke in o implementaciji njenega programa. Podal bom tudi nekaj primerov za posamezne države in na koncu bom spregovoril še na kratko o samem procesu vodenja in upravljanja. Kar zadeva torej vlogo trojke, Business Europe pozdravlja eh, vzpostavitev uh, trojke in pomoči, ki je, je ta zagotovila državam, ki so sodelovali v programu pomoči. Kot je Veronika izpostavila, je res, da so prilagoditve v teh državah res veliki ziv in jasno je, da so visoke ravni brezposlenosti, še posebej med mladimi, nekaj, kar predstavlja še posebej veliko skrb. Ampak pojmo se tudi, da so bile te težke odločitve nujne, v številnih primerjih se jih je predolgo odlagalo in jasno je bilo, da so bile prilagoditve nujne. težki pogoji so bili sicer vezani na ta posojila, ne smemo pozabiti, da je trojka ustopila za to. Ne smemo pozabiti, da je trojka stopila v ta proces zato, ker je večina investitorjev prenehala biti pripravljena investirati oziroma eh, posojati denar. Države so namreč izgubile dostop do finančnih trgov. Brez podpore trojke bi najverjetneje prišlo do Eh, bankrota držav, do finančnih eh, težav in eh, te težave bi se razširile na več držav evroobmočja in to bi imelo še več, še huže posledice in tveganje bi bilo, da bi bilo še več škode narejene socialnim sistemom. Seveda intervencije trojke niso šle gladko brez težav, kot sem omenil že prej, šlo je za res težavno situacijo in kot rečeno so bile tudi socialne posledice po krizi zelo, zelo zaskrbljujoče prišlo je do podcenevanja vpliva nekaterih ukrepov na realno gospodarstvo in na tudi breme ni bilo vedno pravično porazdeljeno. Moramo pa tudi veriti, da so bile te reforme, ki so bile do sedaj izvršene, reforme, ki bodo svoj končni potencial pokazale šele na srednji in dolgi rok, ampak že kaže določene eh, rezultate. Primankljaji se zmanjšujejo v vseh državah v programu Grčija, naj bi zdaj prvič imeli primarna in imela primarni presežek po letu 2013. Prihaja do povečanja državnih deležev, prav tako eh, tudi konkurentne bilance se izboljšujejo. Na portugalskem v zadnjih petih letih je prišlo 12 odstotnega primankljaja v letu 2010, zdaj je že eh, bistveno manjši leta 2013, prav tako se uvoz povečuje na portugalskem v Grčiji, prihaja do podobnih izboljšav na ravni kontokurentnih bilanc. Na Irskem se je program uspešno zaključil, povrnila se je rast, država je ponovno dobila dostop do obvezniških trgov, prav tako velja podobno za nedavne portugalske in eh, irske prodaje obveznic, ki sta prevedli, da bi se nižjih obrestnih mer. Torej, rast se v Grčijo še ni povrnila, eh, niti ne v Portugalsko in na Cipr, ampak pričakujemo zmerno rast na Portugalskem in v Grčiji v letu 2014. Ampak, kot rečeno, ravni brezposlenosti so še vedno bistveno previsoke, čeprav se zdi, da se nekoliko stabilizirajo, ampak so te ravni bistveno previsoke. Kar zadeva splošno strategijo eh, trojke in pa cilje, ki jih je leta opredelila. Mislim, da so naše članske organizacije v soglasju s temi splošnimi strategijami. Naši člani vedno povdarjajo pomen trajnostnih oziroma vzdržnih javnih financ kot eh, temelja rasti. Javna finančna konsolidacija je nujna, zato se tudi osredotočajo na zmanjševanje potrošnjenja, pa na povečevanje obdavčitev, pa tako je pomembno, da se osredotočimo na strukturne reforme in na ustrezne prioritete, kar zadeva javno porabo na področju izobraževanja infrastrukture. Problemi so se pojavili pri implementaciji teh programov. Implementacija namreč ni bila vedno ustrezno uravnotežena, tu pa tam so se določeni elementi teh programov preveč podarili in drugi ignorirali. V Grčiji je prišlo do nesorazmerne pozornosti, ki je bila namenjena povečevanju davkov, istočasno pa ni prihajalo do reform za omejevanje javne porabe ali da, da bi se reformirale eh, storitve in pa splošno poslovno okolje. To je delno posledica oziroma v večini posledica notranjega nasprotovanja v Grčiji, eh, pa vendar menimo, da bi lahko nekoliko bolj pritisnili v smer teh strukturnih reform. Ker zdaj v Portugalsko sta tako trojka kot eh, naše članice pričakovale določene kratkoročne učinke, javno finančne konsolidacije pa so te izkazale za eh, močnejše kot prvotno predvidno. In naše članice predvsem kritizirajo počasnost trojke, kljub temu, da je videla, da se njene napovedi ne izpolnjujejo in da bi morala torej hitreje spreminjati svoje napovedi in svoje programe. Prav tako na portugalskem eh, se je izpostavljenost bank eh, zmanjševala prepočasi v primerjavi z eh, sredstvi, ki so bili na voljo in to je prijedlo tudi do kreditnega krča za številna podjetja. Na Cipru menijo, da je prisotnost trojke gospodarstvo večinoma pozdravilo kot nekakšne sile sprememb, sploh kar zadeva spremembe na področju realnega gospodarstva, ki gredo v pravo smer, zmanjšuje se tudi obseg javnega sektorja, prav tako se zmanjšuje uh, plačna masa v javnem sektorju, čeprav bo trebalo nekaj časa, da se to prevede tudi v realni sektor. Naši ciprski člani imajo komentarje, kar zadeva reforme bančnega sektorja, ampak biznis Evrope na splošno podpira eh, tista orodja, ki breme dokapitalizacije prenaša eh, od davkoplačevalcev na tiste investitorje, ki so dejansko sprejeli tveganja. Ampak vendarle naš, naši ciprski člani menijo, da so nekatere odločitve, ki so bile sprejete s tem v zvezi, premalo premišljene in da je to preveč eh, omejilo likvidnost bančnega sektorja. Na Irskem se je program uspešno zaključil, trojka je tam uporabila pravo orodje, čeprav je bil vpliv na realno gospodarstvo dokaj omejen in je večinoma sledil že obstoječim državnim oziroma vladnim načrtom, kar zdaj v javno finančno konsolidacijo. Ker zmanjkuje časa, kar zadeva vodenje upravljanja na hitro. Trojka je torej začasna ureditev, za katero smo se odločili v kriznih razmerah in zato seveda je bilo jasno, da bo nekaj porodnih krčev, da se bodo naredili napake. Pomembno pa je, da zdaj ugotavljamo, kako lahko izboljšamo še veljavne programe trojke in če se bo Evropa znova znašla v podobni situaciji, eh, mislim, da lahko takrat kaj storimo bolje čez nekaj let, ko bodo vsi programi trojke zaključeni, upam, da bomo lahko ponovno z boljšim eh, vrednotem njem lahko pogledali vse skupaj še enkrat. Ker zdaj v transparentnosti je verjetno jasno, da je bilo zelo malo transparentnosti, kar se deva pogovore med trojko in vladami. To predstavlja izziv, mislim pa, da bi lahko to zadevo še nekoliko preučili. Dobro, zaključujem bi se samo navezal na to, kar je dejala Veronika glede sodelovanja gospodarstva. Tu pa tam se je zdelo, da dejansko je prišlo do sodelovanja z socialnimi partnerji, z stranjo delodajalcev. Tudi sam sem bil uradnik, tako da vem, kaj imate v mislih. Zdelo se je, da je šlo nekako za čisto uradne zadeve. Torej, šlo je za sestanke, bolj malo potem naknadnih ukrepanj. Tako da toliko za enkrat eh, in eh, se opračujem, ker sem presegel svoj čas. Hvala lepa, gospod Watson. Zdaj pa prehajamo na razpravo. Ta prvi del bo potekal tako, da bo po tri minute dobila ALS, tri SD in eh, potem še 4 minute in pol poročevalec odbora za poslovanje Alejandro Serkas. Gospod Karas, v imenu ELS ni prisoten, tako da ga bom eh, nadomestil jaz. Torej, gospod Karas, danes ne more biti tu, bom pa sam govoril v njegovem imenu. No, kot prvo, gospod Karas ustraja na tem v svojem eh, poročilu, da morajo biti socialni partnerji bolj vključeni. Gospod Karas sprašuje, do kakšne mere bi se morale nacionalne vlade posvetovati z nacionalnimi parlamenti, preden nacionalne vlade in eh, trojke zaključijo programe. Naslednje vprašanje je, ali je to povezano tudi z kakovostjo nacionalnih socialnih dialogov. E, še enkrat podarjam, to so vprašanja gospoda Karasa, poročevalca ELS. Zdaj pa besedo za tri minute predajam gospodu Ljemu Ngoku, ki je poročevalec za skupino SD. Hvala, Pablo. Škoda, da kolega Karasa ni. Uh, upam, da iz upravičenih razlogov, ker se je, si je še kako prizadeval, da bi tudi odbor za zaposlovanje sodeloval pri tem uh, poročilu, tako da upam, da to ne zato, ker bi njegova skupina ne bila naklonjena socialnim vprašanjem. Torej imamo nekaj vprašanj za vsakega od uh, ovodničarjev. Časa ni veliko, tako da začnimo s sindikati. Torej, kako bi se odzvali na očitek, morebitni očitek eh, delodajalcev, ki se pač ne strinjajo z vašo tezo, da sistem socialnega varstva v državah, ki so v programu, ni več vzdržen in da je treba ta sistem reformirati. Kot drugo, Nekateri danes pravijo, da je v teh državah res hud problem konkurenčnost. Ali se vam tudi tako zdi in ali menite, da so nujne strukturne reforme na, delu, na trgu dela in da je treba znižati strošek dela. In še zadnje vprašanje. Ali morda poznate študije, v katerih se obravnava razmerje med neenakostjo in gospodarsko rastjo. Torej, ali povečanje neenakosti ali zmanjšanje neenakosti spodbuja ali ovira rast. Imam tudi vprašanje za delodajalce in eh, njihovega predstavnika, kajti na tem zaslišanju je jasno, da se ne strinjate s predstavnico sindikatu, tako da je pomembno, da slišimo obe stališči, zato imam za vas nekaj vprašanj, ki in da mi jih otegnejo postaviti sindikate in ki vam jih zastavljam tudi jaz. Kar zadeva študije OECD, perspektiva za zaposlovanje, ni nekakršne povezave med uh, zaščito delovnih mest in zakonodajnem področju in eh, rastjo. In uh, vi ste omenili, da pa je vendarle potrebna reforma delnega prava, torej lahko upravičite svoje stališče. Potem vprašanje glede stroška dela. Sam sem veliko delal na tem področju, ko sem bil še na univerzi in kolikor vem, obstaja kar zelo deljeno mnenje glede vpliva stroška dela na zaposlovanje oziroma zaposlenost. Nam lahko citirate, katere študije vi uporabljate za to, da upravičite reforme, ki jih vi zagovarjate v smeri zniževanja stroškov dela. In še zadnje vprašanje, čisto na kratko, gre za proračunski multiplikator. Ali vi kot eh, strokovnjak z področja delodajstva imate kakršnakoli stališče glede nedavnih študij MDS-a glede proračunskih multiplikatorjev, kajti gospod Olivier Blanchard je preučil študije OECD na tem področju in ugotavlja, da je ta danes bistveno višji od 1,5. Kakšno vrednost eh, nekako ocenjujete vi, da eh, je prava in eh, kaj bi se dalo z tega vidika storiti za znižanje javnih izdatkov? Hvala lepa, Liam, v imenu odbora za zaposlovanje. Gospod poročevalec, 4 minute in pol, gospod Serkas. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi iz odbora IKON in vsi, ki sodelujejo na tej javni predstavitvi. Naj izkoristim priložnost in naj se vam zahvalim za vašo prisotnost. Kajti, to je lahko res zelo koristno za to, da osvetlimo ta problem kajti drugače bi tvegali, da uh, na vse skupaj pozabimo. V resnici pa ugotavljamo, da naš čas posvečamo uh, makroekonomski finančnim zadevam. Na tak način pa smo eh, pozabili, da eh, to eh, ni samo bančni klub, ampak da je to pravzaprav organ, ki je v službi državljanov in torej ne smemo izgubiti izpred oči posledic, ki jih ti programi imajo za te štiri države, za vsakodnevno življenje vseh prebivalcev, za zaposlovanje, za šolstvo, za zdravstvo, za njihovo prihodnost, za pokojnine. Kaj se je zgodilo v vseh teh letih? Odbor eh, za zaposlovanje bo pripravilo poročilo na lasno pobudo, s tem se že ukvarjamo. Jaz sem že pripravil osnutek, prejeli smo več to uh, predlogu spremembi. Odprli smo javno posvetovanje, prejemamo ogromno število različnih dokumentov iz raziskovalnih centrov, univerz. Tu v parlamentu smo izvedli tudi poglobljene študije o socialnih posledicah programov trojke in vse to se mi zdi, da bogati uh, naša znanja v zvezi s tem, kar se je dogodilo na tem področju. Naše namen je, da pripravimo popolno analizo, zato da bodo tudi potem odzivi v prihodnje popolni, zato da ne bomo opustili ključnih vidikov. V zvezi s tem eh, želimo izvesti študijo, ki bo zadevala tri vidike in sicer posledice za tri socialne eh, cilje za strategijo 2020. In eh, to je prvo vprašanje, s katerim se omračam na sogovornike. Kaj mislite, smo se približali tem ciljem ali smo se oddaljili? Ti programi spodbujajo ali pa zavirajo strateške cilje Evrope za doseganje te, pač te dirke v smislu neke boljše Evrope. Torej, dolgoročno moramo razmisliti o vsem tem, kajti trenutno smo se preveč osredotočili samo na kratkoročne e, vidike. Drugo vprašanje zadeva socialni model, evropski socialni model in eh, evropske oziroma mednarodne posledice za to. Doslej imamo občutek, da e, ne smemo preseči določenih omejitev, ne moramo kršiti osnovnih svoboščin, ne smemo kršiti določenih elementov, ki so bili bili izglasovani tudi v referendumih strani celotnega evropskega prebivalstva. Kaj se je zgodilo z vsemi temi priporočili? Se spoštujejo pogodbe Evropske unije ali pa ne? In eh, tudi eh, listina eh, o temeljnih eh, svoboščinah eh, evropskih politika, konfederacija, sindikatov, pravica do dela, ali vse to spoštujemo ali pa ne. Spoštujemo konvencijo 27. minimalna pravila, vse to spoštujemo ali pa ne, kajti parlament mora to vedeti, eh, javnost mora biti seznanjena s tem. In še zadnja stvar, kar zadeva priporočila za prihodnost, ki eh, morajo temeljiti tudi na neki kritiki. Če bomo postopali tako, kot, kot razmišlja. Eh, eurobiznisa. Če pač smo prepričani, da je vse čisto v redu, potem v prihodnje se bomo soočali z popolnoma enakimi programi. Če je vse neizbežno, potem kakšen smisel ima politika in ta parlament. Če pa želimo se pogovarjati o prihodnosti, potem moramo razmišljati drugače. In naj zaključim, tako da vam predam besedo. Uh, Ehm, pri sindikati niso govorili o javnih eh, službah, vi imate dolgo, dolgoletne izkušnje na tem področju. Kaj pravijo, kaj pravijo vaši člani v zvezi s tem, kaj se dogaja s temi temeljnimi službami za eh, storitvami za državljane in potem v okviru socialnega dialoga? Eh, tristranskega dialoga. Ali so se z vami posvetovali kot Evropska konfederacija sindikatov? Imeli ste razgovore z komisarjem Renom, z Ekofinom, z Euroskupino. Eh, torej, drugi sogovorniki so se posvetovali z vami, z eh, sindikati, tako kot z Eurobusiness, so vam postavili eh, vprašanje, tako kot so to storili z Eurobusiness, Europe, postite. In torej, do kolikšne mire so evropska podjetja doživele določeno škodo. Obiskali smo različne države, torej Portugalsko, Grčijo, Grčijo, Jesko in tako dalje. In bojimo se, da eh, so veliko škodo doživeli predvsem mala in srednje velika podjetja. Imam še 30 sekund, pravi govornik, ne, se že presegli svoj čas, pravi predsedujoči. Kaj se dogaja z človeškim kapitalom za prihodnost eh, Evropske Evrope? To so torej vprašanja, ki sem jim želel zastaviti in upam, da bomo lahko potem naknadno posegel v razpravo. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam zdaj gospe Nilsson, ki bo odgovorila na eh, vprašanja, ki so ji bila zastavljena. Na voljo ima 4 minute. Hvala lepa, hvala lepa za vsa vaša vprašanja. Nekatera so bila kar zahtevna. Pričela bom z vprašanjem gospoda Karasa, ki sicer ni eh, prisoten, Kar zadeva socialni dialog s socialnimi partnerji, seveda ni enoznačnega odgovora, ampak najmanj, kar lahko pričakujemo, je to, da sporozumi, ki so bili doseženi med socialnimi partnerji, se spoštujejo. In to se ne nikoli dogodilo na Portugalskem. To mora biti izhodišče. Če socialni partnerji se lahko dogorovi, dogovorijo, da se bodo lotili težav, s katerimi se spopadajo, potem očitno so stvari res hude in torej lahko pričakujemo, da bi se ti dogovori spoštovali tako strani strani vlade kot strani trojke. To je najboljši odgovor, ki, s katerim lahko postrežem. Lahko še dodam, da uh, smo ugotovili, da trojka pravzaprav krivi vlado, da ni dala določenih predlogov, potem pa vlada se na to odzove uh, in uh, trdijo, da pravzaprav uh, ni, nismo tega storili zato, ker bi si mi to želeli, ampak zato, ker je trojka na nas pritisnila in se tako pač odziva na vprašanja, ki jih zastavljajo sindikati. Potem pa kar zadeva konkurenčnost. Mislim, da je pomembno ugotoviti tudi, da se je ta kriza začela kot bančna kriza. To ni bila kriza konkurenčnosti, tako kot bi lahko nekateri razumeli, če prisluhnemo določenim eh, prispevkom. Um, pač vemo, da uh, tudi uh, evro ni. Um, perfektna, popolna rešitev, zdaj ne moramo več devalvirati notranje valuta. In eh, problem ni konkurenčnost. Nočem trditi, da so te države bile popolne, preden je nastopila kriza, kajti ni ničesar, kar bi bilo popolno nobeno gospodarstvo, nobena država. Ampak eh, mislim, da vedno moramo imeti v mislih, da to je bila predvsem bančna kriza, ki je potem privedla do krize eh, državnih dolgov. Mm, ukrepi niso izboljšali konkurenčnosti v teh državah, ampak revščina se je res neznansko povečala 17 odstotkov v Grčiji, naprimer, brez vsakršnega izboljšanja v konkurenčnosti. Torej, potrebovali bi druge ukrepe, zato da bi nekateri trdijo, da je treba znižati stroške dela, ampak ni nujno, da to dosežemo s tem, da znižamo plače. Včasih bi lahko enostavno uh, nekoliko prikrojili, naprimer, uh, eh, davke. Uh, nekateri trdijo, da so te države imele res prenapihnjeno javno porabo. Seveda, to je tudi res. Ampak kaj se je dogodilo? Pravzaprav, kar ugotavljamo, je, da neuspeh se ne prerasporedi enakomirno, ampak da glavno breme je na plečih eh, delavcev, delojemalcev. To je treba res izpostaviti. In še nekaj. Nisem pa popolnoma prepričana, če sem dobro razumela eno vprašanje. Eh, nekateri trdijo, da eh, dialog s komisijo ni zadovoljiv. Eh, postavljajo se torej vprašanje, v kolikšni meri ima komisija besedo v okviru trojke in kako odigrava svojo ulogo, ko pride do odločanja in do sprejemanja skupnih eh, stališč. Kdo eh, mora to storiti? Ali so to predstavniki posameznih držav ali pa odločitve res prihajajo iz eh, komisije? Morda mm, vi veste še kaj več o tem, ampak res pri, ugotavljamo, da prihaja do pomankanja preglednosti nismo dovolj seznanjeni z vsem tem, kar se dogaja. Morda tudi parlament ni dovolj seznanjen. S tem bom zaključila. Hvala lepa, gospa Nilsson. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Watsonu za tri minute. Hvala lepa, predsedujoči, v zvezi z prvim vprašanju, eh, ki ga je postavil gospod Karas. Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti eno dejstvo. Mislim, da sem to omenjal ob koncu svojega prispevka. Uh, Torej, kar zadeva sodelovanje s socialnimi partnerji, ugotavljamo, da bi to sodelovanje lahko bilo bolj učinkovito s tem, da bi zastavili bolj jasne programe z bolj jasnimi cilji in s tem, da bi potem tudi spremljali uh, uspehe oziroma eh, dosežke. Eh, potrebovali bi torej bolj dorečeno, dorečen program v zvezi s tem. Kar pa zadeva trg dela. Seveda zdaj eh, ne bom eh, razpravljal o tem, ali je bila to kriza na bančnem področju ali bi, če bi to bila kriza konkurenčnosti, ampak predvsem, če ugotavljamo eh, recimo vprašanje konkurenčnosti trga dela, potem vidimo, da. Veronika je sicer omenjala, da a, monetarna unija, denarna unija ni a, popolna rešitev. Seveda, kadar vstopamo v monetarno unijo, potem nimamo več možnosti, možnosti devalvacije svoje valute in uh, stroški dela dejansko potem naraščajo v štric s produktivnostjo. Čim vidimo, da pride do povečanja teh stroškov dela, potem smo ugotovili, da je prišlo do velike izgube v obliki brezposelnosti. Stroški dela so potem a, a, bi morali seveda pasti v nekaterih državah v programih, to pa se ni zgodilo in torej tudi ni prišlo do izboljšanja konkurenčnosti. Zdaj uh, se ne bom spuščal v posamezne uh, vprašanja v zvezi z uh, finančnimi mogokratniki, to prepuščam strokovnjakom, ampak želel bi samo izpostaviti, da. Eh, to eh, ima negativne kratkoročne učinke, ko gre za finančno konsolidacijo. Ampak dolgoročno pa bi morali zabeležiti določeno izboljšanje, ko eh, pač se bo spet javna poraba povrnila v znosne, znosen okvir. Nisem želel uh, poudariti tega, da je pač trojka čisto vse uh, pravilno izpeljala. sicer program je bil postavljen, strategija je bila sicer primirna, morda ne dovolj uravnotežena. Če si ogledamo tudi cilje strategije Evropa 2020, potem lahko rečemo, da je kriza nedvomno pomenila hud udarec in nazadovanje, predvsem kar zadeva kratkoročno rast in vidimo, da je prišlo do zelo visoke stopnje brezposelnosti. Ampak, če razmislimo o dolgoročni rasti, ne samo o rasti do leta 2020, potem lahko rečemo, da določene strukturne reforme, ki so bile uh, uh, uvedene v državah, v programih, predvsem na področju trga dela, recimo naprimer, kar zadeva Portugalsko Španijo, Mislim, da te reforme bodo nedvomno služile Evropi in eh, državam članicam dolgoročno in prispevali k rasti in konkurenčnosti eh, v dolgem roku. Hvala lepa, gospod Watson. Zdaj pa predam besedo eh, predsedujoči odbora za zaposlovanje, gospod Beres. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Torej, zdaj smo zaključili prvi krog eh, vprašanj in odgovorov. Zdaj pa bomo pričeli z odborom za zaposlovanje v eh, imenu skupine LS. Eh, besedo predajmo gospodu Fernandesu, ki bo nadomeščal gospod Bastosa. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Gospa Bastos nažalost ni imela možnosti sodelovati eh, na tej seji, me je zaprosila, naj spregovorim v njenem imenu. Stanje v štirih državah v programu se je eh, poslabšalo z finančno krizo. Brez programov eh, prilagajanja posledice bi bile nedvomno hujše in bi nedvomno prizadele celotno Evropsko unijo. Torej je pomembno priznati, da izvajanje ukrepov in programov za gospodarsko prilagajanje. Na vse to je posredno in neposredno vplivalo na raven zaposlovanja in na življenske sloge in življenski standard eh, naših eh, prebivalcev. V Davosu je eh, gospod Dragi izpostavil, da evropska gospodarstva kažejo znake izboljšanja, da trgi se izboljšujo in stabilizirajo in da nekatere države se e, počasi, e, počasi vidijo luč ob koncu tunela. Rast e, ne bo vzdržna brez strukturnih reform in države, ki so prejele pomoč, so izvedle reforme, ki so vplivali na trg dela in na proizvodno in so na dobri poti gospodarske obnove. Zato sprašujem socialne partnerje, eh, ali se oglašajo s tem, kar je eh, povedal guverner Evropske centralne banke v zvezi z ukrepi, ki po njihovem mnenju so, eh, je treba nujno sprejeti, zato da bomo dinamizirali trg dela in spodbudili zaposlovanje. In potem, katere so reforme, ki jih je treba sprejeti, zato da bomo zato da bomo spoštovali eh, tudi proračunsko konsolidacijo držav članic in ob spoštovanju te konsolidacije eh, bomo spodbudili tudi gospodarsko rast, socialno pravičnost in spoštovanje evropskega socialnega modela. Hvala lepa, prosite, ampak sem vas morala prekiniti. Kolegi iz eh, skupine Alde niso prisotni, zato bomo takoj prišli na kolega iz skupine zelenih. Nemudoma bom predala besedo uh, eh, gospe, gospodu Flomberju. Eh, govoril bom angliško. Vprašanje predstavnika Business Europe, ali eh, lahko potrdite, da banke še vedno plačujo 25 odstotkov vaših stroškov, torej očitno ste bili zadovoljni z eh, delom trojke z eno, z eno izjemo preveč eh, obdavčevanja in premalo krčenja javne porabe. Torej, po vašem mnenju ste dosegli cilje in vi ste torej zadovoljni s tem. In te, to ste tudi izpostavili. Videti je, da eh, pač menite, da obstajajo težave, kar zadeva prerasporeditev bremene. Ali mislite, da v primeru Irske in Španije in tudi Grčije, če eh, določeni ljudje bi bili, so, bili, so imeli možnost se eh, pač neustrezno eh, zadolževati ali. Ali mislite, da nekateri izmed vaših članov bi morali za to prevzeti na svoja ramena večji delež tega bremena, kajti ravno vaši člani so prispevali k tej a, nespametni politiki pač zadolževanja? Ne mislite, da bi to bilo bolj pravično, a, kot da bi pač a, to breme a, e, razdelili na a, vse a, e, državljane? Torej, iskri, iskreno povedano, kako naj izidemo iz te situacije. In za gospod Nilsson še eno vprašanje. Kako mislite, da bi lahko išli iz eh, te krize, kako lahko spodbudimo evropsko gospodarstvo? Kako mislite, glede na to, da se bolj izpostavlja zdaj socialni vidik Evrope, to sem vsaj slišal poudarjati na strani komisije, kako naj, katera naj bo uloga šesterčka oziroma dvojčka in vprašanje za oba govornika. Kaj pa ta tristranski uh, socialni vrh eh, oziroma socialni forum? Nekateri uh, eh, usklikajo, da uh, je zdaj Evropa že na pravi poti, ampak jaz se s tem ne strinjam. Uh, v imenu zelenih, ampak v imenu odbora za zaposlovanje in ne odbora Ekona, uh, gospod Sven Gigol. Well. Uh, Najprej bi rad zvedel od uh, Evropske konfederacije sindikatov, katera so priporočila, kajti niste imeli dovolj časa, da bi jih predstavili. Ali bi lahko nekoliko več povedali o tem? In imam tudi vprašanje za Business Europe. Nekoliko sem bil presenečen, ko sem slišal, od eh, Evropske konfederacije eh, sindikatov, da je prišlo do eh, kršenja zakonodaje. Rad bi torej uvedel od Business Europe. Ali niste morda ustrajali na tem, da obstajajo take kršitve? Ali bi lahko kaj povedali v zvezi s temi domnevnimi kršitvami zakonodaje? Ali m, bi moralo res priti do notranje devalvacije v nekaterih državah, to je bilo zelo težko doseči. Po drugi strani pa ne moramo kar tako kršiti zakona in tega ne moramo uh, eh, samo utemeljevati z ciljem, ki ga zasledujemo. To je bistvenega pomena za demokracijo in za pravno državo. In torej sem bil začuden na, na tem, da se tega niste dotaknili in bi rad slišal vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam za skupino GUE, za odbor za zaposlovanje, gospod Tuberg. Obrigada, senjore prezident. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, prvo vprašanje za Business Europe. Številke, eh, ki kažejo na vedno, vedno večji razkorak v eh, stopni bogatstva. Kaj nam lahko poveste v zvezi s tem? Obstajajo določeni podatki v dokumentih o zniževanju plač v moji državi in hkrati pa se povečuje bogatstvo najbogatejših eh, milijonerjev. Zakaj se, se to dogaja? Vsi. Uh, moramo žrtvovati, vsaj tako nam dopoveduje trojka. In pa še drugo vprašanje, in sicer v zvezi z MSP. Eh, moja država, Portugalska, eh, ki je šla z enega skrajnosti na drugo, eh, pač tam se veliko krat dogaja, da mali podjetniki mm, enostavno morajo bankrotirati, ker nimajo več nekakršne možnosti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 Evropska eh, konfederacija sindikatov pa eh, je govorila o eh, evropskem, oziroma evropskem socialnem dialogu, ampak pravzaprav do tega dialoga na portugalskem nikoli ni prišlo. Enostavno so izbrali največji sindikat in podpisali sporazum. To je vse, to sem želela izpostaviti. In še vprašanje za zadnja dva govornika. Res je, investitorji so izgubili vsakršno zaupanje, nočejo več ulagati, tudi v demokraciji. Kdo odloča eh, v gospodarstvu? ali je politika tista, ki tudi mora vplivati na določene gospodarske ukrepe, ki naj služijo za prihodnost države. Hvala lepa. Ponovno predajam besedo našim gostom. Najprej bo spregovoril gospod Watson, štiri minute, na to pa gospod Nilsen, na to pa. Glede na to, da. smo izčrpali eh, število več eh, pač govorcev, ki so imeli pravico do eh, časa za govor, bom potem odprla krog z pritegovanjem pozornosti predsedujoče. Izvolite, gospod Watson. Lepa predsedujoča, pričel bom s tem vprašanjem na tej strani. In eh, torej dejansko eh, to, kar je povedal eh, dragi med vikendom in kar zadeva pač doseganje določene rasti, bi želel izpostaviti dvoje. dopolnjevanje enotnega trga, predvsem trga storitev, potem zmanjševanje administrativnega bremena z boljšo zakonodajo. Vse to je videti zelo smotrno za to, da bi spodbudili ras, ampak naj se osredotočim na uh, vprašanje, ki je bilo postavljeno tamle na sledi. Uh, Torej, um, ni, ni eh, res, da 25 odstotkov našega proračuna prihaja iz bančnega sektorja. To bi bilo zelo, zelo zanimivo. Ali niso bančne ustanove tudi članice Business Europe? Sveda, eh, naša, je, naša organizacija je zviza in torej tudi banke so članice naše organizacije. To, da 25 odstotkov ne prihaja iz banka. Ampak to je podatek, ki sem ga prejel prejel od vašega bivšega generalnega sekretarja. Rad bi vedel, odkot prihajajo te številke, pravi uh, gospod Watson. Torej, kar zadeva banke, naj povdarim, da a, mora biti jasno, da obstajajo določene, so obstajale določene pomankljivosti v a, pač pravilih, ki so urejale bančni sistem v določenih primerjih, so obstajale določene banke, ki so uh, izvajale neko kreditno politiko, ki je bila nerazumna in neodgovorna. Seveda imamo možnost velikih izboljšav na tem področju, na regulativnem področju. Popolnoma soglašam z vami in mislim, da sem to tudi izpostavil v svojem prispevku glede tega, da pač investitorji morajo nositi posledice svojih eh, svojih odločitev na področju eh, investiranja in ulaganja. Dejansko zadnji ukrepi eh, predstavljajo bistveno večjo odgovornost na posamezne subjekte, torej z davkoplačevalcev na investitorjev. In mi podpiramo tudi resolucijo, ki eh, naj eh, omogoči vzpostavitev posebnega sklada, ki naj služi ravno za reševanje bank v težavah. To je stvar, ki jo želim izpostaviti. Ampak eh, morda se lahko o tem pogovorimo na drugem mestu. V zvezi s vprašanjem, ki je postavil gospod Gigald, bom moral to preleteti, moram biti iskren in moram povedati, da dejansko mm, nisem bil seznanjen s tem, kar je povedala Evropska konfederacija sindikatov glede kršenja določene zakonodaje v nekaterih državah. Želel bi samo dodati, da prav gotovo naši člani ne podpirajo kršenja zakonodaje in vsi zelo uh, spoštujemo uh, vsa pravila in se držimo tega v zvezi z zadnjo točko, kar zadeva neenakost in porazdelitev bogatstva. V zvezi s tem bi povedal, da eden od razlogov zaradi tako visoke stopnje neenakosti je ravno visoka stopnja brezposelnosti in Business Europe uh, je zagovornika uh, izboljšanja izboljšanja eh, ravni brezposelnosti. Brez ustreznih ukrepov na tem področju nam ne bo uspelo doseči večje enakosti. Mislim, da ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti so ravno ključ za zmanjševanje teh neenakosti. Mi je žal, pravi predsedujoča, to, da nimate besede v odboru Ekon imamo to navado, da lahko damo tudi repliko. Seveda, repliko lahko damo, če imamo dovolj časa na razpolago. Besedo torej zdaj predajam gospe eh, Veroniki Nilsen, to da preden ji predam besedo. Naj še dodam, da sem zelo zadovoljna nad nazočnostjo predstavnika Business Europe tu v tej dvorani, glede na to tudi kar je bilo izpostavljeno v okviru Sveta Evrope in tudi glede tega, kako potekajo tudi pogajanja v okviru kolektivnih pogodb, ki naj ne bi bila ustrezno izvedena v Grči. In uh, zdaj pa predam besedo gospod Veroniki Nilsen za 4 minute. Izvolite. Hvala lepa. Če začnem s prvim vprašanjem, James je rekel, da se, običajno, da se običajno strinja z vodjo ECB-ja, no mi se običajno ne strinjamo. Sicer pa nisem slišala, kaj je, kaj je rekel, zato ne morem biti bolj jasna. Malo bolj previdni so glede oživitve gospodarstva kot komisija. Komisija sedaj pravi, da je vsega konec in da je vse lepo in prav. No, stvar je naslednja. Morda se bližamo deflaciji. Bojimo se, da se bo v Evropi pojavil japonski scenarij. Mednarodni denarni sklad. Nas opozarja, da bi se to lahko zgodilo v drugih gospodarstvih, se prav tako pojavljajo ta tveganja in vedno znova govorimo o tem, da se je začelo izboljšanje stanja in tako naprej. Sama pa mislim, da bančne krize, krize še nismo dokončno rešili. Bančna unija prav tako ni tako močan instrument, kot smo upali. Mislim, da je s tem povezan še veliko tveganj. Mislim pa, da moramo najprej nehati z vrčevalnimi ukrepi. Vrčevalnih ukrepov ni konec, s tem nismo končali. Morda vrčevalni ukrepi niso tako strogi ali močni, kot so bili prej, ampak vrčevalni ukrepi še vedno so in to moramo prenehati izvajati. Zagotoviti moramo rast in povpraševanje v gospodarstvu. Tega pa zaenkrat ni. Ko govorimo o rasti, so te številke zelo nizke. Tudi če bodo ostale to ne bo zagotovilo polne zaposlenosti. Ne bomo se vrnili nazaj na zeleno vejo. Gre za ulaganje v gospodarstva. Morda bi morala s sabo prinesti tudi dokument, ki je bil sprejet lani. In sicer gre za investicijski načrt, gre za zamisel, kako spodbuditi naložbe Izračunali smo, da bi potrebovali približno 2 odstotka BDP v obliki naložb, zato da bi oblikovali nova delovna mesta in zagotovili rast. To bi bil del naših rešitev kot odgovor na krizo. James je omenjal upravno breme, s tem se mi nujno ne strinjamo, kaj ti. Običajno se upravno breme manjša, tako da se napadajo delavci. Lani smo videli, da ponovno pripravljajo predloge, ki naj bi zaščitili zdravje in varstvo delavcev. Še enkrat, tukaj gre za nespoštovanje socialnega dialoga. Imamo partnerske sporozume na področju sociale in, na primer, frizeri so dosegli dogovor, svet pa tega ne želi obravnavati. Komisija ne izvaja pogovore s socialnimi partnerji. Mi smo o tem brali v neki čisto drugi publikaciji. Ne vem, kako se bodo zadeve izboljšale v Evropi in žal mi je, da komisija ne spoštuje pravic delavcev. In če se vrnemo nazaj k pogodbi, mislim, da je to ena od rešitev, zato sem tudi prej predlagala, da bi Evropski parlament lahko sprožil pravne postopke proti komisiji in ECB, če njim ni več mar za pravice delavce in za socialna načela pogodba, potem mora Evropski parlament ukrepati, poskrbeti mora, da bo komisija spet postala varuhinja pogodb in sedaj priporočila v naših dokumentih. Seveda želimo si, da bi revidirali memorandume o razumevanju, zato da bi spoštovali temeljne socialne pravice, vene pa bi morali tudi upoštevati drugačen gospodarski pristop. V prihodnosti še želimo, da bi vse ukrepe vnaprej preverili, zato da bi ugotovili, ali so v skladu z temeljnimi socialnimi pravicami. Prav tako je treba omeniti vlogo Evropskega parlamenta. Seveda, imeti bi morali poglobljene predstavitve v Evropskem parlamentu, ko govorimo o programih prilagajanja. Zahtevamo tudi, da bi Generalni direktorat za poslovanje pripravil poročilo za to, da bi poskusili ugotoviti, katere kršitve vse so opazili. Seveda pa Imamo še nekaj drugih predlogov. Časa nam je zmanjkalo. Lepo prosim, preberite naše sporočilo, tam boste našli vse. Hvala. Euh, merci beaucoup. Alors, on va prendre euh, euh les autres questions. La lepa. Zdaj pa bomo prisunili še ostalim vprašanjem, pa pa ki se na to bals. Hvala lepa. Resnica je naslednja. Politika trojke je na koncu izpadla tako, da so po eni strani poskušali zagnati ali rešiti gospodarstvo, po drugi strani pa zagotoviti devalvacijo. Zaradi tega so se pojavile velike posledice. Plače so padle, pokojnine so padle, socialne posledice so bile zelo velike. Preden sem prišel sem, so me opozorili, da naj bi tukaj veljala tudi konvencijo mednarodne organizacije za delo. Vendar revščina se širi, socialne storitve se krčijo, zaposlenost pada. Seveda, zaradi tega trpi tudi socialno tkivo družbe. Vsi ti ukrepi so bili izvedeni brez socialnega dialoga. To pomeni, da smo kršili načela Lizbonske pogodbe, kajti v okviru strategije EU 2020 smo zastavili tudi socialne cilje sedaj imamo recesijo, prav tako pa poznamo te proračunske multiplikatorje, stopnja brezposobnosti pa je dosegla sedaj do 30 odstotkov. Zastavljamo si vprašanje, ali morda ne bi imeli kakšne evropske rešitve, ki bi temeljile na solidarnosti in na evropskih posledit, eh, postopkih. Mislim, da bi se morali teh postopkov držati vsi, In zanima me, kakšne posledice so, imele, uh, so imeli ukrepi trojke na delo. Na delo socialnih partnerjev. Hvala. Gospod Balc. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Huang Ngok je že povedal nekaj v zvezi s tem, kar je v zvezi z Otmarjem Karasom, ampak. Uh, mislim, da ni ustrezno, da ga je okaral zato, ker je odsoten. Mislim, da si vsi želimo biti tukaj, ampak eh, ne vem, zakaj je on to omenjal. Podprli smo to glasovanje, mm, oziroma podprli smo glasovanje marca. EPP to javno predstavitev jemlje zelo resno, zato mislim, da je gospod Huang Gok prestopil mejo to je bilo za začetek, sedaj pa imam nekaj pripomb, potem pa še eno vprašanje. Najprej vas želim opomniti na to, da odločitve niso bile vedno samo v rokah trojke. Tudi Evroskupina je prispevala k svojim odločitvam. Trojka in Evroskupina so seveda zastopane tudi strani držav članic. Zato se mi zdi problematično, da sedaj eh, trojko ščetujemo kot neke vrste grešnega kozla. Mislim, da to ne ustreza resnici. Če vemo, da so bile nekatere države pred bankrotom, pred nekaj leti, brez ESM-a, brez pomoči mednarodnih akterjev, tudi trojke, bi bile države še v večjih težavah. Sedaj imamo javno predstavitev s socialnimi partnerji, ampak če bi država bankrotirala, potem tudi socialni dialog ne bi igral nobene vloge ne vem, ali bi na področju dviga produktivnosti morda morali razmisliti o novi obliki socialnih dialogov. Želimo si, da ne bi bilo makroekonomskih neravnovesi, zato govornika predsedujoča prekinje. Hvala, Sarja Saja. Potem pa Sven Gigold. Monsieur Fayot, ki souhaite... Tudi gospod Fajo bi želel spregovoriti, tudi sama bi želela postaviti vprašanje, ali imamo še kakšne druge kolege, ki se želijo prijaviti k besedi. Ne, v redu, potem bomo najprej a, eh, pač prisuhnili zadnjim vprašanjem, bom ponovno predala besedo obema govornikoma, no, na to pa bodo še a, eh, a, eh, sklenili krog a, poročevalci. A, Sarije Saja, Sven Gigol, ki je tudi spet zaprosil za besedo in na to pa Fejon. Saja. Hvala lepa. Moje vprašanje zadeva položaj MSP-ja v teh državah, ki so bile v največjih težavah. Mala in srednja podjetja so tista, ki zagotavljajo največ delovnih mest in plačajo tudi največ davkov. Le redko svoj dobiček skrivajo v davčnih oazah ali pred davčnimi organi. V našem odboru smo slišali, da je na portugalskem zelo veliko MSP-ja moralo zapreti vrata, Zanima me, ali menite, da sedaj izgubljamo možnost za oživitev gospodarstva na dolgi rok, zato ker teh malih in srednjih podjetij ni več. Če naj bi gospodarstvo ponovno zaživelo, potem bi uh, mala in srednja podjetja morala nositi največ bremena. Teh MSP-jev pa sedaj več ni. Zanima me torej, ali se strinjate, da bi morali še posebej upozoriti na situacijo MSP-jev pri izhodu iz krize. Kajti seveda je zelo pomembno, da govorimo o pravicah delavcev. Ampak, eh, če ne bo podjetij, potem ne bomo mogli govoriti o pravicah delavcev, kajti delovce več ne bo. Mislim, da bi malo in srednje podjetje moralo biti ključnega pomena pri tej razpravi. Hvala. Hvala, Sven Gigol, potem pa Fajo. Hvala lepa, čisto kratek bom. Moje vprašanje je bilo namenjeno Business Europe v zvezi z kršitvami zakona. Če sem etuk, Evropsko konfederacijo sindikatov razumev prav, potem so rekli, da so kolektivna pogajanja izgubila pomen zaradi eh, vloge evropskih institucij. Strenjam se s tem, kar je povedal gospod Balc. Ne gre samo za trojko, gre za to, da so tam bile tudi države članice in tako naprej. Mi pa smo tukaj zato, da nadziramo Evropsko komisijo in delno ECB. Oni so prispevali k rezultatom, ki so verjetno kršitve zakonodaje. Še posebej na področju posebne zaščite neodvisnosti kolektivnih pogajanj med partnerji. Zanima me, kaj menite o tem in če pravite, da tukaj ne morete komentirati v podrobnostih, potem bi mi bilo zelo všeč, če bi Business Europe lahko kaj zapisal o tem, v kakšnem dokumentu, kajti vi na vse zadnje morate biti nadvisen socialni partner. Zato me zanima, kaj menite o tem. Hvala, Diego Faja. Ja, Hvala lepa. Hvala, da imamo dva gosta tukaj, ki sta predstavila različni stališči v zvezi s tem, eh, s čimer se ukvarjamo mi ne strinjata se uh, vedno, ampak trojka je nastala kot neke vrste rešitev v nujnem primeru. Posamezne države članice so bile v zelo velikih težavah in niso več mogle same izpolnjevati obveznosti. Zanima me, ali je kdo pripravil kakšno študijo, ali je kdo preveril, kakšne socialne in gospodarske posledice bi bile, če te rešitve v nujnem primeru ne bi imeli? Kaj bi se zgodilo, če ne bi oblikovali trojke? Sedaj pa še vprašanje za specifična govornika, kar zadeva predstavnico sindikato. Kakšno vlogo menite, da imajo socialni dogovori v državah, kjer je aktivna trojka na portugalskem imamo vlado, ki meni, da je dosegla nekaj, kar je prispevalo k osvoboditvi našega naroda. Sedaj pa še predstavnik Business Europe. Kaj menite o kazalnikih, o zaupanju v gospodarski razvoj, ki smo jih eh, dobili pred kratkem? Govorili smo o MSP-jih, In eh, zanima me, ali to odraža realno stanje. Smo vedno bolj nagnjeni k temu, da bi zaupali gospodarstvu ali ne. Eh, eh, Zahvaljujem se vsem. Vprašanje, ki ga sama postavljam, je naslednje. Zato, da bi podprli trojko, smo eh, se obrnili tudi na MDS in na njihove analize in znanja v zvezi z različnimi državami, ampak ta znanja morda niso bila dovolj eh, poglobljena v zvezi z določenimi eh, okoliščinami v Evropski uniji. Dan danes. Konvencije OIT-ja predstavljajo uh, pač temelj uh, socialnega prava v Evropski uniji. Uh, Eh, nismo se poslušali tega znanja zato, da bi pojasnili delovanje trojke. Mislimo, da je eh, v tem na, prišlo do napake. Na žalost eh, bi pač morali še dalje se držati tega pristopa. In drugo vprašanje pa, ko pač razmišljamo o državah, kjer ta strukturna reforma se je izkazala za uspešno med navednicami. Ugotavljamo, da socialna reforma je v srčiki vseh ostalih reform. In eh, torej eh, to pomeni, da eh, udeležba socialnih partnerjev pri reformi deluje, če pride do socialnega dialoga. Torej, kako naj ohranjamo ustrezno zaznavanje tega socialnega dialoga, ki naj omogočajo socialne reforme. Torej, mislite, da bo trojka res uspešna zadati ustrezen prispevek k posodobitvi in tudi ponovnem uravnoteženju v teh državah. Če si ogledamo pa pravo eh, eh, evropsko gospodarstvo in gospodar, eh, gospodarsko in monetarno unijo, seveda ali ne mislite, da prihaja do nekega protislavja med pojmom povečevanja uloge socialnega dialoga na evropski ravni in pa stvarnosti, oglede na to, kar je trojka dosegla v vsaki državi, kjer je posegla eh, in to kljub temeljnim pravilom, ne samo na evropski ravni, kot ugotavlja svet Evrope, ampak tudi kar zadeva osnovne, osnovna pravila in konvencije eh, mednarodne organizacije dela in eh, pravzaprav to je samo bistvo tudi današnje javne predstavitve. Ne vem, vem, kdo želi prvi odgovoriti na eh, ta vprašanja. Gospod Watson, želite prevzeti besedo? Okay. Eh. Hvala lepa. Kar zadeva kršitve zakonodaje, najprej bom spregovoril o tem, če smem. Nisem bil posebej podrobno v zvezi s tem, nisem strokovnjak, strokovnjak na tem področju, ampak gospod Gigolt je rekel, da je verjetno šlo za kršitve zakonodaje in da ste slišali obtožbe o morebitnih kršitvah, zato boste razumeli, da nisem želel spregovoriti o tem. Podjetja si želijo, da bi se držali zakonodaje, s tem se strinjam. Vi pa seveda ste upravičeni do odgovora v popolni obliki od Business Europe in k tem, tem se bomo vrnili do vas, prav gotovo. Povedali ste tudi veliko pomembnega o socialnem dialogu nasploh. To je prav gotovo nekaj, kar upoštevamo pri obrednotjanju dela trojke. Povedali ste, da moramo obravnavati dolgoročne makroekonom, dolgoročna makroekonomska neravnovesja, s tem se strinjam. Omenjali ste tudi pomembnost MSP-jev. Strinjam se z vami, če želimo iziti iz krize, potrebujemo močan sektor malih in srednjih podjetij, vendar rasti morajo vsa podjetja, vseh velikosti. Res je, ta trenutek se veliko MSP srečuje s težavami, še posebej pri dostopu do financiranja. Govoriti moramo o tem, kako bi lahko olajšali dostop do financiranja za te MSP-je. In sedaj nekaj o gospodarstvu EU nasploh. Res je, zaupanje vse veče, vendar upoštevati je treba, da obstajajo težave v zvezi z financiranjem MSP-jev. Prav gotovo pa se še nismo rešili vseh težav in ne smemo zaspati na lovorikah. Še naprej moramo izvajati reforme. Na koncu pa še vprašanje, kaj bi se zgodilo, če trojke ne bi bilo. Težko je govoriti o nečem, kar se ni zgodilo. Pri prebiranju tega poročila bi morali to vedno upoštevati. Namreč, to obdobje je zelo zahtevno, brezposelnost je previsoka, veliko previsoka, kot uh, bi morala biti. Ampak kaj bi se zgodilo, Če trojke ne bi bilo, mislim, da bi o tem morali razmisliti prav vsi. Veronika Nilsen. Hvala lepa. Več komentarjev je šlo v smer, da je trojka ukrepala v zelo težkih razmerah, države so bile blizu bankrota in tako naprej. Več memorandumov o razumevanju sem prebrala in uh, govorijo o privatizaciji. Želijo si, da bi se države privatizirale, liberalizirale. V memorandumu o razumevanju za Cipr, naprimer, je zelo podrobno zapisano, koliko ur naj bi delavci v zdravstvu delali in kakšni naj bi bili predpisi za varnost in zdravje pri delu. Zakaj se trojka utika v to področje. Mislim, da to pove zelo veliko. Če pravite, da so preprečili, da so države zašle v bankrot, v redu, ampak morda bi lahko sprejeli tudi kakšne drugačne ukrepe, bolj učinkovite ukrepe. Gospod Palc, vaše vprašanje, ali naj bi socialni partnerji preučili pogajanja za kolektivne pogodbe. No, problem je, da socialni partnerji več ne morejo zraven. V Grčiji, na primer, ne. Mednarodna organizacija dela je organizirala več predstavitev v kriznih državah in eh, sama sem bila tam v Atenah in državni sekretar je rekel, ja, v redu, kolektivne pogodbe v prihodnosti bi morale biti o inovacijah. Ni nojno, da govorimo o pogojih dela in o plačah, ampak Ravno zato gre, to si želimo, to je tisti glavni problem. Trojka nam preprečuje kolektivna pogajanja in to želimo spremeniti. Potem pa še razmere MSP-jev. Res je, eh, MSP-ji so drugačni, ampak eh, v zadnjih letih smo veliko pozornosti namenili MSP-jem, rekli smo, da ustvarjajo veliko delovnih mest in da jih dejansko sploh ni treba več nadzirati. Pred nekaj leti je bila sprejeta odločitev sveta oziroma sklep sveta, kjer je zapisano, da mikropodjetja ne bodo več vključena v prihodna zakonodaja. Sedaj mora zakonodajalec dokazati, da je treba mikropodjetja vključiti. S tem se ne strinjam. In študije tudi kažejo, da mala podjetja, ne srednje velika podjetja, ampak mala podjetja dejansko ne ustvarjajo toliko neto delovnih mest. Zato moramo biti bolj previdni, ko govorimo o razlikah in ko govorimo o tem, da je treba MSP tako zelo zaščititi in tako naprej. In še vloga mednarodne organizacije dela. Prav gotovo oni so zelo pomembno, pomembni, ko govorimo o tem, da bi se držali standardov dela in ko govorimo o strokovnem znanju, ki ga lahko prispevajo, potem je prav gotovo jasno, da so pri mednarodni organizaciji dela zelo pomembni. In še prvon šberez, zadnje vprašanje, kontradikcije na nacionalni in evropski ravni. No, sama teh protislovi ne vidim toliko, kaj ti. Celo komisija ne zagovarja socialnega dialoga na evropski ravni, zato se mi zdi, da se zadeve na nacionalni in evropski ravni odvijajo v isto smer in to moramo spremeniti. Hvala. Euh, hvala lepa, hvala obima gostoma za prispevke, hvala tudi za to skupno sejo odbora Ekon in Empel. To smo se tudi želeli, kajti menimo, da je pri tem delu, ki je bilo sproženo glede rezultatov dela trojke, vsekakor potrebujemo oceno tudi našega parlamenta, vidimo, da so pogoji delovanja socialnega dialoga tema, ki ni soglasja, tako da mislim, da moramo mi kot zakonodajalec to obravnavati, vključno s področji gospodarskega in socialnega upravljanja. Preden zaključimo s tem, s to skupno sejo, pa predlagam, da damo po dve minuti vsakemu odgovornikov kar zadeva nekakšen zaključek in da pripravimo nekakšne provizorične zaključke, preden pripravimo končno poročilo. Predlagam, da začnemo z kolegom Huang Gokom v imenu odbora Ekon, morda za dve minuti, dve minuti in pol, potem pa gospod Zalba v imenu Otmarja Karasa. Lijam. Hvala lepa, Pervanš ne bi naprej polemiziral, bi pa dejal, da me veseli, da je prišlo do današnjega zaslišanja in da je tudi odbor Empel tu prisoten. Ta dogodek je toliko bolj pomemben, saj je pomembno, da se dogovorimo o politikah, ki jih je potrebno izvajati, eh, poleg zgolj finančne pomoči. In gospa Nilsson mislim, da upravično trdi, da je stopnja zadolženosti zdaj više, kot je bila preden je prišlo do uveljavitve programa finančne pomoči v posameznih državah, kar kaže, da so dejavniki, ki so razlog krize še vedno prisotni. Gospod Watson, škoda, da niste čisto odgovorili, kar zadeva multiplikatorje. Prav tako je obžalovanja vredno, da organizacija delodajalcev, ki jo predstavljate, organizacija, ki nima stališča glede teh številk, kar pa zadeva strošek dela, mi prav tako niste odgovorili glede eh, študije, o kateri sem spraševal, kajti kažete mi nekakšno korelacijo med eh, stroškom enote dela in pa brezposlostjo, ampak eh, to korelacijo lahko beremo tudi v drugi smeri. Morda je zato, ker je brezposlost visoka, strošek dela je visok, ker podjetja prodajajo manj, ker prodajajo manj ob konstantni masi plač, strošek dela raste. To so torej stvari, ki jih makroekonomisti poznajo dobro. Ampak dobro, ne bomo zdaj polemizirali naprej v teh dveh minutah. Dejstvo je, da se ne strinjamo in eh, pri prihodnih mehanizmih pomoči, ki bodo obveljali v Uniji v prihodnosti, namesto trojke, ki jo bomo odpravili, saj nima pravne podlage, torej Tu bo izjemno pomembno, da bodo socialni partnerji vključeni v te mehanizme in ker mi želimo več demokracije, več demokracije pomeni več Evropskega parlamenta, ampak tudi več sodelovanja socialnih partnerjev in upam, da je to eden zaključkov tega poročila. Hvala. Si voku, um, še zelo. Hvala, gospod eh, Zalba. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. V imenu gospoda Karasa se še enkrat eh, opravičujem za njegovo odsotnost. Le na kratko sem želel opozoriti na to, da nihče ne more dvomiti v to, da potrebujemo povezavo med socialnimi partnerji in socialnim dialogom. To bi prav gotovo imelo pozitivne posledice. In še nekaj sem želel povedati. Mala in srednja podjetja so bila tista, ki so najbolj trpela v tej krizi. Mala in srednja podjetja so prav tako tista, ki bodo največ prispevala k ponovni oživitvi gospodarstva. MSP-je morajo služiti k temu, da bomo znova oživili gospodarstvo. Zato želim v zvezi s tem povedati, da moramo to upoštevati pri nadaljnih razpravah. Hvala lepa vsem pri udeležbi. Hvala lepa. No Hvala lepa. Dve vprašanje sta bili omenjeni. Nihče ni rekel, da pomoč ni bila dobrodošla. Ne? Gre za politiko, ki je to spremljala. Mislim, da so bile posledice dramatične za socialne strukture. Težko je govoriti sedaj o tem, kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli te ad hoc trojke. Mislim, da bi tukaj lahko vsak podal svoje napovedi in svoje mnenje. Vendar omejili se bomo samo na socialne in gospodarske posledice tukaj v našem odboru. Morda bi bilo lepo, če bi razmislili o tem, kako bi pripravili drugačno prihodnost od te, ki smo jo imeli v preteklih petih letih. Lepo bi bilo, če bi lahko rekel, da nas sedaj čakajo drugačni časi. Najhujše probleme smo morda rešili, sedaj pa gre za to, da spet zagotovimo višjo stopnjo zaposlenosti, da zagotovimo kreditev, da zagotovimo, da se bodo makroekonomska neravnovesja zmanjšala. Zato mislim, da je naš cilj v odboru za zaposlovanje ta, da rešimo to zamojeno generacijo. Rešiti moramo strukturne posledice, ki so zaradi tega nastale. Hvala. Hvala lepa vsem sodelujočim kot rečeno na začetku, je to zelo pomembna etapa v tem procesu preučitve rezultatov trojke. Vsaka stran bo nekako potegnila iz tega zaključka, ki jih je treba potegniti iz eh, tega zaključka. V okviru našega odbora bomo ta, to poročilo obravnavali kaj k malu, potem tudi v plenumu. Torej, še enkrat hvala vsem za sodelovanje na tej eh, skupni seji. Zdaj pa dvorano prepuščamo odboru Ekon.